preden začnemo z našo delavnico o vplivu evropskih standardov na konkurenčnost v primarnem in pa kmetijskem sektorju, bi vam rad podal nekaj kratkih informacij o trialogu glede dosjeja POZEJ. Ta dosje bomo obravnavali pri seji prihodni teden in poročevalec je gospod Alves. Ta danes žal ni z nami in sicer zaradi znanega problema islandskega vulkana. Naj vam torej na kratko povem, kaj se je dogajalo in katere rezultate smo dosegli. Z veseljem vas lahko obvestim, da smo uspeli najti kompromis in sicer 5. maja pri trialogu, kar zadeva specifične ukrepe za kmetijstvo na oddaljenih območjih Evropske unije. Torej, soglasje so našli pogajalci Evropskega parlamenta in pa španskega predsedstva v sodelovanju z komisijo. Komisiji se še prav posebej zahvaljujem. Kompromis vključuje zahteve našega odbora, glavne zahteve našega odbora, še prav posebej izjemo za Azore, ki bo omogočila Azorom, da prestrukturirajo svojo industrijo. Potem so tukaj kvote za mleko in pa znižanje proizvodnje mleka. Potem je tukaj stalna izjema za Kanarske otoke. Ta bo omogočila Kanarskim otokom, da bodo še naprej imeli mleko v prahu in sicer z rastlinskimi maščobami. Plenarno zasedanje bo potekalo prihodni teden v Strasburgu in takrat bomo tudi razpravljali o tej temi. Želimo, da bi ukrepi kar se da hitro stopili v veljavo, veljali pa bodo retroaktivno od 1. januarja 2010. Politične skupine bodo podale skupen predlog spremembe na poročilo gospoda Alvesa. Rok za vložitev predlogov sprememb je prihodnja sreda, torej 12. maj, in ta predlog sprememb, te predloge sprememb morate potem poslati sekretarijatu in tema bo obravnavana v sredo oziroma o tem bomo glasovali ob 12. v sredo v okviru plenarnega zasedanja. Zahvaljujem se poročevalcu, vsem pogajalcem in še enkrat kolegom komisije in sveta. Vsi so omogočili, da bo to prvo poročilo v postopku soodločanja, potem ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Če ni drugih pripomb, potem je dnevni red sprejet in če nihče več ne želi besede, lahko začnemo z našo delavnico. Allora, la... Dobro. Naj vas obvestim, da se današnja seja prenaša preko spleta. Kmalo se nam bo pridružila španska ministrica Elena Espinoza. Obvestila nas je, da bo nekoliko zamudila. Lahko pa začnemo. Najprej bom naredil kratek uvod, minuto ali dve, potem pa bom dal besedo komisarju gospodu Čolosu, ki se mu zahvaljujem za njegovo prisotnost pri naši seji. Vedno je pripravljen na sodelovanje z našim odborom dunque iniziamo il nostro workshop competitività torej začenjamo z našo delavnico vpliv standardov Evropske unije na konkurenčnost primarnem in agroživilskem sektorju. To je ključnega pomena za naša kmetijska območja. Tema trgovinskih pravil je ena izmed najpomembnejših tem, s katero se na tem področju ukvarjamo. Tudi špansko predsedstvo je to predstavilo kot eno izmed prednostnih nalog. Ministrica Espinoza je to že večkrat povdarila. Današnja delavnica bo našemu odboru omogočila, da temeljito razmislimo o tej temi. Slišali bomo mnenja strokovnjakov in mnenje predsedojoče sveta, gospe Espinoze ter komisarja gospoda Čolosa. Gospoda Čolosu se še enkrat zahvaljujem, da je danes tukaj z nami. Kot sem dejal, tema je izjemno pomembna. Gre za prizadevanje Evropske unije, kar zadeva kakovost, dobro počutje živali in tako naprej. Zagotoviti moramo, da bomo imeli trg, ki bo znal prepoznati tudi vrednost izdelkov, ki se v Evropski uniji proizvajajo. Poleg tega pa ne smemo pozabiti tudi na tiste, ki jim ni treba spoštovati pravil skupnosti. Tukaj se pojavljajo konkurenčne prednosti. Govorim o uvoženih izdelkih. Zavarovati je potrebno naš kmetijski sistem ter evropski socialni sistem, Poleg tega pa je potrebno zaščititi tudi evropske potrošnike. Eden izmed največjih izzivov, na katerega moramo odgovoriti, je uspodbujanje bolj preglednega trga, ki bo osredotočen na tako imenovano načelo vzajemnosti. Zagotoviti je potrebno ostrezne informacije o izdelkih, tako da bo trg prepoznal prednosti, ki jih določen izdelek ponuja, hkrati pa je potrebno zagotoviti večjo konvergenčnost na globalni ravni, da bi se na ta način izognili, da bi evropski standardi za naše proizvajalce ne predstavljali prednosti, ampak eh, bi jim koristili na področju konkurenčnosti. Potrebno se je vprašati, kako se lahko učinkovito soočimo z tem izzivom. Kako bomo lahko zaščitili model Evropske unije, ki zagotavlja predvsem kakovostne izdelke za naše državljane. Takoj bom predal besedo komisarju Dačanu Čolusu in kmalo bo z nami tudi Elena Espinoza. Z nami pa bodo tudi trije strokovnjaki, ki bi se jim rad zahvalil. Jose Maria Esponi, je prvi strokovnjak, ki prihaja iz Ekosoka in bo govoril o krepitvi evropskega agroživilskega modela. Druga je Marija Angela Perito iz Nacionalnega inštituta za kmetijstvo iz Italije. Govorila bo o upravnih overah in pravilih na področju kmetijskega sektorja v povezavi z mednarodno trgovino. Potem pa je z nami še gospod Abdel Hakim Hamudi, ki prihaja iz inštituta za gospodarske raziskave, govoril pa bo prav tako o omejitvih in pravilih na področju kmetijskega sektorja in o vplivu na konkurenčnost evropskega kmetijstva. Potem pa bo sledila izmenjava mnen z vašimi prispevki. Vse skupaj bo trajalo oziroma ta razprava bo potem trajala uro in 15 minut. Hvala lepa torej vsem, da ste danes prišli. Sedaj pa predajam kar besedo komisarju za uvod. Merci, Paolo. Hvala lepa, Paolo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Upam, da me vidite. Kajti zaradi spoštovanja do parlamenta sem izbral sedež, ki je nekoliko nižji od predsednikovega sedeža, vendar bom eh, tudi tako lahko se lotil teme, o kateri smo večkrat razpravljali, ko smo govorili o prihodnosti skupne kmetijske politike, o konkurenčnosti, o varovanju in reševanju evropskega kmetijskega modela. Če sem pravilno razumel tudi uvodne besede predsednika, eh, so to tudi uh, Eh, centralni elementi te razprave. Kaj moramo storiti za to, da bo evropsko kmetijstvo konkurenčno postalo še bolj konkurenčno, ne da bi se pri tem odpovedali tistim elementom, ki evropskemu modelu dajejo prepoznavnost na svetovnem trgu, eh, vendar ne zgolj na svetovnem trgu, temveč tudi na samem evropskem trgu. Se pravi, zanima nas povezava med eh, politiko zagotavljanja kakovosti, eh, konkurenčnostjo eh, in spoštovanjem standardov. Standardi, ki jih morajo spoštovati naši kmetovalci pri pridelave kmetijskih proizvodov eh, so seveda zahtevni eh, in eh, to so seveda zahtevali evropski potrošniki, davkoplačevalci v preteklosti in mi seveda moramo zagotoviti ustrezno količinsko proizvodnjo in količino zagotavljamo in zaradi tega se sedaj eh, pozornost usmerja v kakovost. Eh, tu gre eh, tudi za kakovost same proizvodnje in ne zgolj končnega proizvoda. Se pravi, standardi se nanašajo tudi na tehniko, na proizvodne tehnike, na tehnike pridelave, nanašajo se na vplive na okolje. In, eh, Bilo je torej treba uh, definirati evropski agroživilski model, ki postaja če dalje bolj prepoznaven na svetovnem trgu, tudi zaradi tega, ker so evropske proizvode če dalje bolj prisotne na svetovnih trgih, eh, pa tudi zaradi tega, ker že nekaj časa, že nekaj let tečejo pogajanja o e, multilateralnih in bilateralnih sporazumih, naprimer e, krok iz Dohe in tam se tudi govori o živilskih proizvodih in evropski agroživilski model je tu zelo pomemben. Nastal je na podlagi zahtev davkoplačevalcev in potrošnikov in um, tu seveda moramo upoštevati tudi um, pritisk na naše kmetovalce. Torej, ti standardi eh, so posledica zahtev potrošnikov davkoplačevalcev. In nekateri pa seveda menijo, da se ti standardi izvajajo na preveč birokratičen način in birokratizacija pri izvajanju pa ne sme postavljati pod vprašaj standardov samih. In mislim, da je to nekaj, eh, kar moramo ustrezno upoštevati. In mi smo seveda tudi v stalnih stikih z našimi zunanjimi partnerji zunaj Evropske unije in mi moramo zaradi tega ločevati med standardi, ki so povezani z uh, varno hrano, uh, uh, food safety, kot se pač reče v angleščini, in tistimi standardi, o katerih uh, ne moremo se ne moremo pogajati z zunanjimi partnerji, kajti tukaj ne gre samo za kakovost proizvodov, temveč za zdravje potrošnikov in to so povsem drugačne zahteve. In eh, to je tudi pomemben del našega agroživilskega Eh, sektorja. Torej, kar zadeva higieno, zdravstvene vidike proizvodov. In eh, moram reči, da to ni del mojega portfelja, temveč je to eh, del portfelja Johna Dalija. O teh standardih se mi ne pogajamo z našimi trgovskimi partnerji. Smo prišli v situacijo, da večkrat nismo pustili na, sveto, na evropski trg proizvodov, ki niso izpolnjevala naših zahtev in prav gotovo bomo po tej liniji še nadaljevali. Potem pa imamo še drugo vrsto standardov, eh, ki izhajajo iz eh, specifičnih evropskih zahtev. To je povezano z dobrobitjo živali, dobrim počutjem živali, z okoljem. Tu gre zopet za standarde eh, kakovosti. V tem primeru seveda moramo reči, da to izhaja iz posebnih zahtev na evropskem trgu, te stvari so del evropske zakonodaje, veljajo za evropski trg, ne moremo pa tega zahtevati na isti način od naših eh, trgovskih partnerjev oziroma tu tega ne moremo avtomatično prenesti na eh, to, kar je zunaj Evropske unije. Mi pa seveda moramo misliti tudi na eh, prihodnost. Ne smemo se odpovedati tem eh, strogim zahtevam. Mi moramo valorizirati te zahteve in mi moramo eh, pokazati našim partnerjem, da to ne gre za eh, neke umetne ovire ob vstopu na trg Evropske unije. Tu ne gre za nič umetnega, tu gre za zahteve eh, naših potrošnikov in to so določene vrednote, kot so naprimer spoštovanje okolja, spoštovanje eh, živali, spoštovanje trajnostnega kmetijstva. Torej, eh, verjetno bo treba v prihodnje izboljšati svetovno upravljanje, uveljavljati mednarodne standarde v okviru Svetovne trgovinske organizacije, v okviru kodeksa alimentariusa. In lahko vam tudi povem, da smo imeli orientacijsko razpravo v kolegiju. Uh, komisarjev o eh, bodočih pogajanjih in ugotovili smo, da moramo v trgovinskih sporazumih tudi izpostaviti te standarde eh, kot koristne, kot eh, standarde, ki prinašajo dodano vrednost in to moramo uveljavljati tudi po svetu to ne bo enostavno in to ni edini način, eh, kako bi uredili te stvari, vendar eh, vsekakor se bom jaz potrudil, da grem po tej poti in lahko vam tudi povem, da me podpirajo tudi drugi komisarji, ki so pristojni naprimer za trgovino in podobno. Torej so istega mnenja kot jaz. Treba je tudi preveriti, kako je z podporo kmetijstvu, kako bomo ravnali po letu 2013. Se pravi, tu ne gre samo za spoštovanje standardov, temveč za valorizacijo. Treba je pač eh, to tudi ovrednotiti ustrezno. In dejstvo je, da eh, kmetovalci delajo v dobro družbe in eh, to je treba tudi poplačati. In eh, kmetovalci ne samo, da spoštujejo standarde, temveč eh, delajo tudi bistveno več kot to. In treba je tudi pomagati pridelovalcev pri komunikaciji. In sicer treba je pomagati, da pokažejo, kakšno dodano vrednost prinašajo njihovi eh, pridelki. Včasih to ni tako preprosto razvidno. Tu imamo pač politiko zagotavljanja kakovosti, mi moramo v okviru leti eh, tudi zagotavljati raznolikost eh, eh, evropskega kmetijstva. In to ne zgolj za standardizirane proizvode, treba je upoštevati vse predelke, ki spoštujejo specifična pravila. To je treba ustrezno komunicirati tudi potrošnikom, zato da bodo ti stvari poznali in priznali, priznali na nač tako, da kupujejo te pri predelke. Veste, da komisija pripravlja eh, spremembe zakonodajnega svežnja o politiki zagotavljanja kakovosti. Upoštevali bomo številne pripombe, ki smo jih eh, slišali v poročilu. Eh, upoštevali bomo pripombe držav članic, zagotavljali bomo kakovost, upoštevali vse, zato to, da lahko ponudimo čim širšo paleto instrumentov za različne kategorije proizvodov, predelkov. E, torej, tu e, nimamo zgolj zašitene geografske označbe, potem zašitene označbe porekla, e, temveč bomo ustrezno tudi izpostavili eh, lokalne specifične proizvode in podobno. Sedaj ne bi to obravnaval v vseh podrobnostih. Vsekakor pa bomo ustrezno upoštevali prizadevanja kmetovalcev na tem področju. Mislim, da eh, ne smemo zavračati mednarodne konkurence, vendar mi moramo imeti strategijo za to mednarodno menjavo, zato da bodo uh, ljudje raje posegali po evropskih pridelkih. Razprava, ki jo boste imeli danes, bo morda pokazala še določene vidike, ki sem jih izpustil v svojih besedah. Vsekakor eh, bom z zanimanjem poslušal vse predloge, Eh, glede svežnja kakovosti, diferencijacije proizvodov. Na vsak način bomo to tudi upoštevali pri skupni kmetijski politiki po letu 2013. Mi želimo ohraniti raznolikost naših kmetij statistov v Evropski uniji. Mi želimo tudi našim davkoplačevalcem jasno pokazati, da bo kmetijstvo upoštevalo njihova pričakovanja. In tudi mi bomo to upoštevali v bodoči skupni kmetijski politiki. Skupna kmetijska politika mora pokrivati vsa ta pričakovanja glede kakovosti, raznolikosti proizvodov, količin, treba je upoštevati dejansko vse vedike v zvezi s kmetijstvom. E, morda je laže, če rečemo, stvari so prekomplicirane, odpovejmo se temu, ne moremo tako naprej. E, ni e, preprosto delati s tolikšnimi zahtevami, vendar mi si moramo prizadevati in upoštevati te zahteve in prav gotovo bodo to eh, potrošniki pozitivno sprejeli. Še enkrat želim razlikovati med standardi in izvajanjem standardov. Pri izvajanju so eh, možne poenostavitve lahko lahko zmanjšamo birokracijo. Kar pa zadeva eh, standarde, moramo ostati ambiciozni, kajti ti standardi prinašajo koristi našim družbam in dokler je temu tako, jih moramo tudi ustrezno upoštevati. Želim vam veliko uspeha, zahvaljujem se in čestitam parlamentu in predsedstvu za organizacijo te razprave. Pozneje bomo imeli razpravo tudi v svetu. To pomeni, da bomo imeli več priložnosti za to, da pridemo do določenih zaključkov. Vsekakor bom eh, s pozornostjo poslušal vaše predloge. Hvala. Grazie, Najlepša hvala gospod komisar. Hvala lepa tudi za povdarke v vašem govoru in hvala, da ste pripravljeni upoštevati tudi prispevek našega odbora k poročilu Skota. Upamo, da bodo nekateri izmed naših predlogov že vključeni v zakonodajnem predlogu komisije, ki ga bo komisija pripravila za prihodno jesen. Sedaj pa bom besedo kar takoj dal strokovnjakom. Kom predsedujoča sveta gospa Espinoza prihaja, mi je bilo pravkar sporočeno. Sedaj pa bom predal besedo Jose Mariju Esponiju in sicer bo predstavil temo krepitve Evropskega agroživilskega sektorja. Eh, pues muchísimas gracias, señor presidente, por invitarme. Hvala lepa, gospod predsednik, za vaše povabilo. Rad bi se zahvalil tudi odboru, da ste me povabili na to predstavitev. Najprej bi rad povedal, da je Ekosok sodeloval s tremi različnimi interesnimi skupinami, podjetniki, delojemalci in drugimi sektori. In podali smo naše mnenje. To mnenje je bilo potrjeno 128 glasovi za, en je bil proti, nekaj je bilo vzdržanih. Najprej bi rad povedal nekaj. Kmetijska politika je prva skupna politika in to je strateški sektor in moramo to tudi tako obravnavati. 50 let se že prilagaja različnim ciljem, ki smo jih že našteli, da bi torej zagotovili hrano vsem prebivalcem takoj po vojni, potem da zagotavljajo visoke standarde, kar se okolja tiče in da zagotavljajo tudi ustrezne gospodarsko-socialne pogoje. To pomeni, da če smo sedaj pozitivno ocenili sveto, eh, oprostite, skupno kmetijsko politiko, pa moramo seveda tudi povedati, da je potrebno narediti nekaj sprememb. Med njimi je tudi ta, da se moramo zanašati na instrumente, ki se bodo lahko soočili z nihanji, ki smo jih vsi doživeli. Vendar pa mislim, da nas to v tem postopku ne bo bolj podrobno zanimalo. Potem nadalje imamo vprašanja posebnosti agroživilskih proizvodov. Gre naprimer za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in gre tudi za poenostavitev označevanja, ko bomo imeli tudi ustrezne tehnične instrumente za to. Prav tako pa je potrebno zagotavljati tudi nastop na zonanih trgih. Kar se zaščitene označbe porekla tiče, se morda, morda zdi, da to ni tako pomembno, vendar pa potrebno je imeti zunanjo politiko, da bi dodali vrednost in podprli komercialni razvoj naših proizvodov. In to pomeni, da je potrebno nadaljevati s pozitivnim vidikom sprememb na področju agroživilskih proizvodov. Potrebno si ogledati najboljše prakse. Leta 2007 je bila v EU izvedena študija, takrat je bilo govora v tej študiji o 17 državah članicah in imeli smo tri glavne proizvajalce, ki so zajemali 80 odstotkov vseh neposrednih, ne, celotne neposredne prodaje prebivalcem. To je bilo v nekaj državah, v drugih državah je bilo to razmerje manjše. Kakorkoli že, potrebno je si ogledati podrobno te številke in jih tudi upoštevati. Prav tako smo lahko videli, da če si ogledamo tudi distribucijo, da lahko ugotovimo, da tudi to, da tudi to vpliva na celotno prodajo. Vidimo lahko koncentracijo prodaje pri določenih verigah distribucije. In kot je dejal komisar, moramo zato nuditi več, boljše informacije za potrošnika in izkoristiti tudi nove komunikacijske tehnologije. Rečeno je že bilo, da seveda agroživilski sektor ima svoje potrebe, ki jih je potrebno zajeti v novi strategiji za kmetijstvo. Če resnično želimo nadaljevati s tem, da bomo ohranili neodvisen strateški sektor, potem je potrebno določene stvari reformirati. Ukvarjamo se z gospodarsko in družbeno trajnostjo. Zato moramo okrepiti varnost oskrbe s hrano, spoštovati moramo okolje, torej moramo podpirati integrirano pridelavo, zaščititi živali, zagotiti dobro počutje živali, seveda je potrebno zagotiti dobre pogoje za delavce in vse to moramo spodbuditi z raziskavami in razvojem. To je edini način, kako lahko izboljšamo našo proizvodnjo in se odzovemo na pomembne izzive, da bomo bolj navzoči, globalno gledano. Videli smo že nekaj pomankljivosti, ki jih moramo izpostaviti in popraviti. Zato je ključno vprašanje uvoz živil. Smo prvi izvoznik in uvoznik. In zato mislim, da čeprav imamo zelo stroge pogoje, je potrebno tako nadaljevati. Te pogoje je potrebno pustiti tako stroge, kot so. Da so veliko strožji kot proizvodi, ki prihajajo izven EU. Ne smemo pa biti manj konkurenčni zaradi proizvodov iz tretjih držav, ki ne izpolnjujejo strogih standardov, ki jih zahtevamo od proizvodov skupnosti. In tukaj govorimo naprimer o dobrem počutju živali. Včasih vključujemo tudi proizvode iz tretjih držav, ki imajo tudi znižane tarife. In to je seveda tudi pomembno vprašanje kajti gre za tretjino vseh živil, ki uporabljajo določene uvožene sestavine. Če si ogledamo področje živalske krme, tukaj imamo veliko omejitev in pomakljivosti v evropskem sistemu. Imamo naprimer omejitve glede genetsko spremenjenih organizmov. To pa ne velja za uvožene proizvode. In zato potem tudi ne vidimo visoke ravni zaščite potrošnikov v praksi, kaj ti teh standardov ne uveljavljamo za tretje države. Seveda moramo zato se jasno izreči, ali smo za ali proti genetsko spremenjenim organizmom. Dokler pa tega ne storimo, lahko rečemo, da To pomeni izgubo več kot 70 milijonov evrov za naše proizvajalce, glede na tretje države. Prav tako, če smo popolnoma odvisni od določenega pridelka, moramo spremeniti določene stvari. Industrije, ki so odvisne od agroživljskih proizvodov, so seveda tudi prizadete. Zato je logično, da se zdi evropskim proizvajalcem, da se diskriminira proti njim na njihovem trgu in da so trete države privilegirane. In to temelji na evropski zakonodaji. V ekosoku bomo predlagali, smo že podali predloge, v nekaterih primerih moramo začeti s progresivno uporabo sprememb. Potrebno je izboljšati dostop do trga, tako da bomo bolje nadzorovali uvoz in da bomo zagotovili, da vsi proizvodi, ki vstopajo na evropski trg, tudi so varni za evropskega potrošnika. Prav tako moramo izvažati naš agroživilski sektor in ga promovirati na globalnem trgu. Ukrepiti moramo zajemne sisteme priznavanja, zaščititi potrošniško zdravje tudi v tretjih državah. To moramo vključiti v trgovinske sporozume specifičnimi določbami, tako da bomo zagotovili standarde na področju higiene in na področju drugih standardov. Prav tako moramo sodelovati z državami v razvoju, ki so predvsem izvozniki surovin v EU. In to bomo storili tako, da bomo usposabljali osebe in da bomo resnično zagotovili spoštovanje kakovostnih standardov. države, ki bodo uskladile svoj sistem z našim, moramo spodbuditi, tako gospodarsko kot tudi družbeno. In kot je komisar dejal, smo veliko krat imeli veliko ovir pri razvoju industrije. Zmanjšati moramo obseg teh ovir. In tukaj lahko vidim agroživilski sektor kot takšno področje. Nekaj držav v zadnjih 15 letih ni podarilo nobene licence, za ekološko kmetovanje. Zato je zelo težko postati konkurenčen. Po drugi strani pa se moramo izogniti sistemom, ki bodo ovirali prenos industrije. Seveda pa se moramo izogniti prenosu industrije na področja z nižjimi stroški in z manjšo zaščito delavcev. Konec koncev, gospod predsednik, prednost moramo nameniti novemu ravnotežju v trenutnih razmerah. Za zaključek naj podam nekaj podatkov o agroživilski industriji. Šesto sedemindevetdeset milijard evrov prinaša ta industrija, zelo veliko podjetij, oseminpetdeset milijard evrov smo izvozili in uvozili 57 milijard evrov. Leta 2009 je to pomenilo 17,5 komercialnih transakcij, 99. je bil ta odstotek višji, torej smo manj konkurenčni. Zaposlenih pa je prek 400 tisoč delavcev in smo bolj pomembni kot kemična industrija, naprimer. Hvala lepa, Jose Maria Esponi, hvala lepa za vaš prispevek. Medtem je prispela tudi predsedojoča španskega predsedstva, gospa Elina Espinoza. Zahvaljujem se ji, da je tukaj z nami. Pravkar smo začeli z to delavnico, draga Elina. Besedo je dobil komisar Čolos. Skupaj smo ugotovili tudi da špansko predsedstvo veliko pozornosti posveča temi konkurenčnosti in pa vzajemnosti. Jose Maria Isponi je v svojem prispevku tudi predstavil to eh, temo, ki vpliva seveda na konkurenčnost eh, evropskih proizvajalcev. Gre za razhajanja v standardih med uvoženimi izdelki in med izdelki, ki jih proizvajajo naši proizvajalci. Na naše proizvajalce smo seveda zelo ponosni. Sedaj pa vam kar takoj predajam besedo, gospa Espinoza. Señor presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, señor. Gospod predsednik odbora za kmetijstvo, gospod komisar, spoštovane dame in gospodje. Najprej bi se rada upravičila, da sem nekoliko prepozno prišla na to delavnico, ampak vsi veste, s kakšnimi težavami se soočamo v Evropi na področju letalskega prometa zaradi izbruha islandskega ognjenika. Takoj bom začela z temo. Evropejci smo lahko ponosni in sicer upravičeno ponosni na proizvodnjo živil znotraj Evropske unije. Kmetovalci in živinorejci so prilagodili svojo proizvodnjo standardom Evropske unije. Poleg tega pa zagotavljajo tudi vedno več izdelkov, kajti narašča tudi število prebivalcev Evropske unije. Seveda pa se moramo ukvarjati tudi z temo konkurenčnosti na tujih trgih. Zaradi tega je pomembna zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba. Naš kontinent je zmeraj igral zelo pomembno vlogo na področju kmetijstva in živinoreje. Poleg proizvodnje živil gre tukaj tudi za druge storitve, za oblikovanje krajine in za druge naloge, ki so povezane s kmetijstvom. Danes obdelujemo približno polovico površine v Evropi in 18,6 milijonov je zaposlenih na področju kmetijstva, to je 8,6 odstotka celotnega prebivalstva Evrope. Agroživilski sektor je pomemben del sekundarnega področja v Evropi. Prej smo zgolj predelovali surovine, sedaj pa ustvarjamo dodano vrednost. In ta razvoj se odraža tudi v različnih reformah skupne kmetijske politike. Tukaj ne gre zgolj za prilagajanje novim željam evropskih državljanov, ampak gre tudi za spoštovanje novih potreb. To kažejo tudi trgovinske številke. Evropska unija je največja izvoznica in uvoznica agroživilskih izdelkov in evropski agroživilski sektor predstavlja 4 odstotke bruto nacionalnega proizvoda. Torej je sporočilo jasno. Naš model je potrebno prilagoditi zahtevam in željam naših potrošnikov, naših državljanov. Torej, moramo poskrbeti za to, da bomo konkurenčni ne le na evropskem trgu, ampak tudi na zunanjih trgih. Konkurenčnost je posledica vedno bolj mednarodnih trgov in pa odpiranja trgov. Do odpiranja trga prihaja zaradi dvostranskih in večstranskih sporazumov Evropske unije. Tukaj se kaže razvoj kmetijskega sektorja v Evropski uniji. Potrebno se je prilagoditi izzivom in pa spremembam. Gre tudi za to, da poskrbimo za naše potrošnike, da jim pomagamo izgraditi novo zaupanje v Evropsko unijo po preteklih krizah. To nam je že kar dobro uspelo in na to smo ponosni. Spoštujemo želje potrošnikov, pa tudi želje proizvajalcev in jih skušamo uskladiti. Gre torej za pravi evropski agroživilski model. Ta vsebuje številne zahteve za našo proizvodnjo, gre za različne norme, ki se nanašajo na zelo raznolike teme, kot so recimo kakovost živil, kakovost krme, kakovost fitofarmacevskih sredstev in tako naprej. Pravila Evropske unije niso enaka pravilom, ki veljajo na mednarodnih trgih. In ker je temu tako, lahko zahtevamo, da tudi drugi spoštujejo enaka pravila le s pomočjo pogajanj. Pogajamo se s tretjimi državami in hkrati seveda zahtevamo usklajevanje predpisov znotraj Evropske unije. Gre za visoke standarde znotraj Evropske unije, recimo, ko gre za fitomafarmacijotska sredstva, ko gre za dobro počutje živali, za varstvo okolja pa tudi, ko gre za izboljšanje kakovosti različnih živil. V našem zakonodajnem delu moramo upoštevati tudi potrošnike in zagotoviti, da bodo ti imeli prednosti zaradi naših predpisov. Norme moramo zagovarjati tudi pred proizvajalci. Ti nekako ne smejo biti preobremenjeni, sicer bodo najšipkejši člen v verigi. Ne smemo pozabiti na proizvajalce, kajti če bodo proizvajalci preobremenjeni, potem bomo uničili celotno verigo. Zagotoviti moramo, da bomo da bo Evropska unija še naprej lahko oskrbovala tako notranji trg Evropske unije, kakor tudi mednarodne trge, da bo lahko ponujala izdelke, ki bodo kakovostni in neškodljivi. Lahko bi govorili tudi o različnih možnostih delovanja Evropske unije. Najprej bi lahko govorili o normativnem okviru. Potrebno je poskrbeti za boljšo zakonodajo, zagotoviti je potrebno, da bomo uskladili zaskrbljenost naših potrošnikov z sposobnostjo naših proizvajalcev. Potrebno je spostaviti socialno soglasje, ta pa mora, to pa mora temeljiti na presojah vpliva. Hkrati pa je potrebno upoštevati gospodarske dejavnike, ne le na notranjem trgu, ampak tudi na mednarodnih trgih. Na ta način bomo lahko vzpostavili ravnotežje in se izognili nepotrebnim oviram. To še enkrat poudarja potrebo, da ustrajamo pri evropskih standardih. Naslednji sektor kjer moramo biti dejavni, je področje prizadevanja za ugled našega agroživilskega modela v svetu. Skušati moramo poskrbeti za to, da bo naš model uspešen znotraj svetovne trgovinske organizacije, zagovarjati moramo načelo vzajemnosti in sicer v pogajanjih z drugimi partnerji potem je tukaj internacionalizacija evropskih standardov. Olajšati je potrebno dostop do strateških mednarodnih trgov in izboljšati konkurenčnost Evropske unije na globalni ravni. Potem so tukaj odnosi z tretjimi, državi, tretjimi državami. Te države se morajo zavedati, katere prednosti prinašajo naši izdelki. Gre za zelo pomembno pobudo ki jo mora izvajati Evropska unija. Agroživilski model Evrope predstavlja koncept evropskih proizvajalcev. Gre za okvir delovanja, ki se ga morajo držati vsi proizvajalci Evropske unije. In ravno zaradi tega je potrebno okrepiti prizadevanja skupnosti in poskrbeti za to, da bodo potrošniki dobro seznanjeni z našim agroživilskim modelom in da bodo sposobni izbirati med različnimi izdelki ter da bodo seznanjeni z njihovimi prednostmi. To mora biti ključna tema evropske strategije. Poleg tega pa moramo poskrbeti za to, da bodo potrošniki poznali dodano vrednost. Pri tem se moramo okrepati, opirati predvsem na tri stebre. Najprej so tukaj označbe za vse izdelke, ki morajo biti preproste in ne smejo povzročati dodatnih stroškov. Potem moramo zagotoviti zanesljive informacije o evropskem živilskem sektorju. In tretji stebor predstavljajo prizadevanja na področju komercializacije evropskih kmetijskih izdelkov. Soočamo se seveda tudi z velikimi težavami. Kljub temu pa se moramo posvetiti končnemu cilju, zagotoviti moramo konkurenčnost kmetijskega sektorja na vseh področjih in na vseh trgih. Evropska unija že pripravlja različne pobude, ki predvidevajo okrepitev ozaveščanja javnosti. Javnost je potrebno bolje seznaniti z oznakami na živilih, poleg tega pa je potrebno poskrbeti za boljšo komunikacijo znotraj kmetijske verige. Razmisliti je potrebno tudi o prihodnjem kmetijskem modelu Evrope. Špansko predsedstvo je že dalo pobudo v tej smeri, In o tem so se že pogovarjali ministri za kmetijstvo na dosedanjih sejah. V tem trenutku pa je zelo pomembno tudi, da imamo podporo Evropskega parlamenta. Mislim, da je sedaj primeren trenutek, da razpravljamo o tej temi. Državljanom moramo zagotoviti spoštovanje načela vzajemnosti, kar zadeva živilske izdelke. To je namreč ključnega pomena za izgradnjo nove Evrope in tudi za izgradnjo novega agroživilskega sektorja. To je zelo pomembno za prihodnost Evropske unije in nikakor ne smemo pozabiti tudi tega, kar smo dosegli že v preteklosti, od rimskih pogodb pa do Lizbonske pogodbe. Zagotoviti moramo kakovostne izdelke po ustreznih cenah in zaradi tega moramo okrepiti naša prizadevanja v tej smeri in zagotoviti ustrezne pogoje za vse, ki sestavljajo našo agroživilsko verigo. To je pomembno tudi za naše državljane. Naš evropski model je edinstven na svetu, zaradi tega ga moramo biti sposobni zagovarjati in tudi obdržati. Gre za našo dediščino, ta model je potrebno okrepiti, je pravilen model in vse pomankljivosti, ki jih še opažamo v tem modelu, je potrebno izboljšati. Ne moremo se zadovoljiti z anonimno in nečloveško proizvodnjo. Poskrbeti moramo za liberalizacijo trgov in za internacionalizacijo evropskega agroživilskega modela. Samo na en način lahko dosežemo ta cilj in sicer s pomočjo agroživilskih proizvodov iz Evropske unije, ki bodo uspešni tudi na tujih trgih in ki bodo predstavljali agroživilski model, ki je del identitete Evropske unije. Govorim o nas v Evropski uniji, kajti vi, poslanke in poslanci, Evropska komisija in v tem trenutku špansko predsedstvo, lahko skupaj storimo veliko za dosego naštetih ciljev. Mislim, da morajo evropske inštitucije storiti vse, kar je njihovi moči, da te cilje dosežejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Elena, hvala lepa tudi za zelo veliko navdušenje, ki se je odražalo v tvojem prispevku. Zagotoviti moramo podporo našim proizvajalcem, to je ključnega pomena in zagotovo bomo parlament, svet in komisija sodelovali, da najdemo prave odgovore na izzive, ki se dan danes pojavljajo. Sedaj pa bom predal besedo Mariji Anželi Perito iz Inštituta za kmetijstvo, govorila pa bo o upravnih ovirah in pravilih na področju kmetijskega sektorja v povezavi z mednarodno trgovino. Gospa Perito, beseda je vaša. Eh, grazie, eh, salve tutti, sono Maria Angela. Najlepša hvala, sem Maria Angela Perito in prihajam iz INEJE, torej Nacionalnega inštituta za kmetijstvo v Italiji. Moj prispevek se bo osredotočil na mednarodni trgovinski okvir, na upravne ovire na področju kmetijskega sektorja. V Evropski uniji gre za zelo zapleteno temo. Potrebno je izbrati pravi metodološki pristop, in pristop, ki smo ga izbrali, je bil osredotočanje na varnost živil in z tega vidika smo ocenili celotno problematiko proizvajalskega modela Evropske unije. To je seveda povezano tudi s kakovostjo živilskih izdelkov In to je tema, ki je zelo pomembna tudi za evropske državljane, kot smo danes že slišali. Gre tudi za odgovore evropske zakonodaje na probleme, ki se pojavljajo. Osredotočili smo se na obdobje od 78. leta do leta 2002 in pri tem sem se v svojem prispevku osredotočila predvsem na štiri točke. Najprej gre za metodološki pristop k varnosti živil, potem je tukaj mednarodna trgovina in varnost živil, naslednji je evropski model in pa novi izzivi, ki se pojavljajo in potem še večstranski in dvostranski sporazumi, ki jih sprejema Evropska unija. V preteklih letih je bilo kar veliko škandalov na področju živilske industrije in zaradi tega, se je pojavila kar precejšna zaskrbljenost med našimi državljani. Kljub temu pa je potrebno povdariti, da je situacija, kar zadeva zahteve potrošnikov, precej različna od države do države. Torej, zahteve državljanov v različnih državah glede kakovosti živil so precej različne. Pripravljene so bile tudi različne študije in te študije so pokazale, da potrošniki nimajo na voljo dovolj instrumentov, da bi ocenili kakovost živil in da ne morejo ugotoviti, ali določen izdelek vsebuje toksične sestavine, škodljive sestavine ali kaj podobnega. Torej, proizvajalci morajo zagotoviti izdelke, ki so zdravi in kakovostni. Številna zasebna podjetja sprejemajo vedno več novih pobud in proizvajajo izdelke, ki izpolnjujejo nove standarde. Kadar trg ni uspešen in ni prave povezave med ponudbo in popraševanjem, takrat mora glede na gospodarske teorije v to poseči vlada. Sprejeti mora pobude, kar zadeva standarde glede varnosti živil to lahko ima velik vpliv tudi na uvire svobodni trgovini. Kot vidite na prosojnici, je na levi spodaj asociacija na šport, ki kaže, da imajo različne države različna merila. Evropska zakonodaja ima više zahteve, kar zadeva varnost živil. Preden nadaljujem z evropsko zakonodajo, pa naj povem še naslednje. Veliko mednarodnih organizacij, kot recimo organizacija FAO pri vrhu leta 2002, je dejalo, da se je pomembno osredotočiti na varnost živil in da imajo vsi ljudje pravico do varnih in zdravih živil. In s tem postaja pravica do zdravih živil pravica posameznika. Ne gre zgolj za kolektivno pravico. Gre za pravico vsakega posameznika, da uživa zdrava živila. Kot sem že dejala, ima Evropska unija visoke standarde za svoje potrošnike. obstajajo pa različna pravila na mednarodni ravni. Zaradi tega lahko prihaja do nelojalne konkurence. Pri zadnjih pogajanjih in sicer v Urugvaju so bila sprejeta pravila oziroma svežen pravil, ki naj bi določala standarde za vse države. Gre za okvirna pravila glede sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov. Vse države pa imajo kljub temu nacionalne agencije, ki so namenjene varstvu živil in V zadnjih dneh smo prejeli tudi novice iz Kitajske. In sicer, da se želi tudi Kitajska glede na zadnje škandale ukvarjati z to temo in da bo spostavila lastno agencijo za varnost čivil. Če upoštevamo vse to, je potrebno povdariti tudi, da je od leta 1995 do leta 2001 na mednarodni ravni bilo veliko škandalov. V obdobju 1995 do 2001 je bilo več kot 2400 pritožb in le 108 je bilo takih, ki bi jih lahko uvrstili v posamezno kategorijo kmetijskih izdelkov. Ehm, Znotraj tega splošnega okvira pa, kot je dejala moja predhodnica, je pomembno upoštevati tudi, da evropski, evropske potrošnike zelo zanima kakovost živil. Glede na eurobarometer, ki je bil objavljen konec marca, evropski državljani postavljajo varnost živil na prvo mesto več kot 59 odstotkov meni, da je pomembno, da so živila zdrava in varna. In to je zelo pomemben podatek. Evropska unija ima zelo visoke standarde, kot je že bilo rečeno na različnih področjih. In z netarifnimi ukrepi zagotavlja tudi določene protekcionistične ukrepe. V obdobju od 2000 do 2008, kot lahko vidite na prosojnici, je, se je izvoz v Evropi povečal za 43 odstotkov. Vendar pa pri tem Evropa veliko tudi uvaža. Vse to pa predstavlja izhodišče za razmišljanje o varnosti živil in sicer v širšem kontekstu. Potrebno se je namreč osredotočiti na večstranske in dvostranske sporazume in na stališče Evropske unije. Kot vsi vemo, pogajanja iz Dohe niso bila uspešna. Ta pogajanja se niso osredotočala specifično na sanitarne in fitosanitarne ukrepe. Od leta 2006 do danes je sledilo veliko pogajanj in ta pogajanja so se osredotočala predvsem na izvoz, na izvozne davke in tako naprej. Sanitarni in fitosanitarni ukrepi pa niso bili predmet teh pogajanj. Sedaj pa si je potrebno zastaviti vprašanje, kot je dejal gospod Lami naj bi prišlo do izvajanja teh ukrepov do leta 2010 oziroma 2011. Ampak kaj se medtem dogaja pri dvostranskih pogajanjih? Govorim seveda o obdobju potem, ko so se pogajanja iz Doha izhajala za neuspešna. Oktobra 2006 se je Evropska unija odločila za bilateralni pristop k oblikovanju nove trgovinske politike na področju kmetijskega sektorja. Evropska unija sprejema dvostranske prostotrgovinske sporazume. Tukaj lahko vidite primer. Svetovna trgovinska organizacija pravi, da je bilo od uvedbe GATT sprejetih 362 regionalnih trgovinskih sporazumov in 211 sporazumov velja v tem trenutku. In skoraj da vsaka država danes ima dvostranske prostotrgovinske sporazume ali pa več stranske prostotrgovinske sporazume, izjema je le Mongolija. Tukaj ne smemo pozabiti na filozofijo, ki zaznamuje kmetijstvo Evropske unije. Ta filozofija se osredotoča na kakovost živil Evropske unije. Ekonomisti se pogosto srečujejo z težko izbiro med večstransko in pa dvostransko strategijo. Številne študije kažejo, da bi lahko dvostranski pristop povzročil težave dolgoročno gledano. Na vsak način, naš problem v povezavi z to temo ni izbira med večstranskimi in dvostranskimi sporazumi, ki bodo vključevali vrednote Evropske unije. Naš problem je sledeč. Zastaviti si moramo vprašanje, kako pomemben je evropski agroživilski model kako lahko ta model učinkovito vključimo v mednarodna pogajanja. Varnost živil velja za pomemben standard, seveda tudi na mednarodni ravni. Ampak Če morajo evropski proizvajalci spoštovati visoke standarde Evropske unije, potem je prav, da jih spoštujejo tudi tretje države, ki izvažajo svoje izdelke na evropski trg. To pomeni, da bi morali ta pravila izvoziti tudi v druge države. dvostranski pristop, večstranski pristop je zelo pomemben za to, da poskrbimo za uveljavljanje evropskega modela. To mora biti pomemben vidik mednarodnih pogajanj. Razmisliti moramo tudi o tem, kako se bodo v prihodnosti odvijala pogajanja iz duhe. V tem trenutku številne študije kažejo, da STO v tem trenutku pregleduje mehanizme lastne trgovinske politike. Naš cilj je torej ta, da bi varnost živil in pa sanitarni in fitosanitarni ukrepi bili kar se da pregledni. Na mednarodni ravni se oblikujejo različna mnenja in vedno več strokovnjakov meni, da so sanitarni in fitosanitarni ukrepi izjemno pomembni in da hkrati Ti ukrepi tudi ovirajo mednarodno trgovino. Osredotočila sem se tudi na znanstveno literaturo z tega področja. Naj navedem le primer. Zdi se mi, da je to tako, kot če bi nekdo iskal dobro osvetljeno pot, pa potem pred seboj zagleda policista in se mu zdi, kot da je izgubil očala, pa jih dejansko ni izgubil oziroma ne ve, kje jih je izgubil. In potem za svoj izgovor izbere, da je šel pač po najbolj osvetljeni poti. In to se v tem trenutku dogaja. Številne države pravijo, da je najboljši svežen ukrep, najboljši svežen, svežen tarifnih ukrepov, hkrati pa sanitarni in fitosanitarni ukrepi potrebuje še nadaljni pregled. Ampak največji problem je ta, da bi nekdo podal predlog, da se sanitarni in fitosanitarni ukrepi vključijo v svežen za pogajanja. Kaj bi se potem zgodilo? Zadnja pogajanja iz Dohe so bila neuspešna. Nadaljna pogajanja so se osredotočila na to, da bi zmanjšali razlike in sicer razlike med evropskimi proizvajalci in proizvajalci, ki izvažajo izdelke na evropski trg. Ampak kaj bomo storili, kar zadeva varnost evropskih izdelkov? Menim, da bi bilo najboljše, da se osredotočimo na bilateralno logiko. V zadnjih letih se je povečalo število dvostranskih sporazumov. Tudi veliko azijskih držav je sprejelo dvostranske sporazume, zato moramo nadaljevati z politiko, ki smo jo vodili že doslej. Vendar pa, kot je dejal komisar Čulos, moramo poskrbeti tudi za to, da bomo naše vrednote vključili v neke vrste partnerski model. Zagotoviti moramo podporo tretjim državam, tako da se bodo tretje države približale standardom Evropske unije. V srednjeročnem in dolgoročnem pogledu je potrebno poskrbeti predvsem za to, da se tretje države približajo standardom Evropske unije kasneje pa bodo večstranski sporazumi boljši, kar zadeva varnost živil in evropske standarde. Velik problem, ki se tukaj pojavlja in ki ga je potrebno izpostaviti v tej razpravi, pa je, vprašanje svežnja sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov v prihodnih pogajanjih. Problem se pojavlja v tem, ali bodo ti ukrepi vključeni v celoten svežen v pogajanjih ali pa jih bomo obravnavali ločeno. S tem ko zvišujemo standarde za sanitarne in fitosanitarne ukrepe, seveda zagotavljamo bolj kakovostne izdelke za naše državljane. Vendar pa se srečujemo tudi z velikim izzivom. Namreč težko bo zagovarjati te ukrepe na mednarodni ravni in to bo najbrž eden izmed največjih izzivov za evropsko kmetijstvo v prihodnosti. Najlepša hvala. Eh, hvala lepa, Marija Angela Perito. Hvala lepa za ta zelo zanimiv prispevek. Sedaj pa smo še pri zadnjem prispevku strokovnjaka in sicer predajem besedo predstavniku inštituta za agroživljske raziskave iz Francije, to je gospod Abdel Hakim Hamudi. Govoril bo o vplivu na konkurenčnost evropskega kmetijstva. Naj vam preden mu predam besedo, povem, da bo potem sledila razprava. Veliko vas je že na seznamu govornikov, kljub temu pa je dvorana precej prazna. Gospod Hamudi, beseda je vaša. Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala za povabilo. Ime mi je Abdelakim Amudi, delam v Nacionalnem institutu za kmetijske raziskave v Franciji in rad bi se ukvarjal sedaj z administrativnimi zahtevami, evropsko zakonodajo v živilskem in kmetijskem sektorju, vpliv na konkurenčnost rad bi vam eh, tu predstavil en vidik, en pristop. Konec koncev ima to vprašanje številne eh, vidike, po katerih se lahko približamo temi. Torej, najprej se moramo vprašati, ali so pravila za varnost živil upravičena kako je z javnimi pravili, torej zakonodajo, ali je to potrebno, ali so potrebni standardi, da ali ne, to je binarno vprašanje, potem se sprašujemo, eh, koliko lahko zahtevamo od eh, proizvajalcev, Potem pa se sprašujemo, ali naj proizvajalci sami določajo standarde in kako je z instrumenti, kako je z orodji, eh, s katerimi se določajo stopnje varnosti živil. Torej, najprej vprašanje legitimnosti eh, poseganja zahtev E, tu pravzaprav ne gre samo za eno logiko, tu imamo različne komponente, ki jih moramo upoštevati, vse odvisno tudi od izbire družbe. E, potem se želim tudi ukvarjati z konkurenčnostjo in se vprašati, e, koliko stane zakonodaja, koliko stanejo pravila in kako pravzaprav delujejo pro, proizvajalci po tem, ko so že investirali eh, v to področje. Zelo malo časa imam na voljo in poskušal se bom seveda potem tudi osredotočiti na konkurenčnost. Konkurenčnost eh, se seveda lahko tudi izboljša z ustreznimi raziskavami in pomembno je seveda, da spremljamo proizvajalce, da ugotavljamo, kakšna je njihova konkurenčnost Eh, ravno eh, zaradi tega, ker pač morajo upoštevati določena pravila za varnost živil. Torej, najprej legitimnost eh, javne zakonodaje. Da, ta je legitimna, zlasti takrat, ko trg odpove. Mi vemo, da trg sam eh, ne more zagotoviti zadostne varnosti za zdravje potrošnikov. in zdravstvena varnost pa eh, je nekaj, česar potrošnik tudi sam ne more prepoznati pred nakupom proizvoda. Potem pa se moramo tudi vprašati, kolikšen nivo varnosti potrebujemo, kakšne so motivacije, utemeljitve eh, in tu imamo pravzaprav znanstvena dognanja in mi vidimo, kakšne so eh, prednosti in mi se zavedamo, da tu pravzaprav eh, družba odloča za določen nivo varnosti in to je posledica tehtanja, tehtanja med znanstvenimi dognanji, varnostjo in tudi eh, zahtevami družbe. In tu seveda velja povedati, da ne želi družba prevelikih eh, nespremljivih stroškov. Se pravi, vse to je posledica izbire družbe. Torej, tu se doseže eh, konsens in mi seveda ne želimo zniževati nivoja, temveč ga želimo izvažati. Pour le choix, excusez-moi, pour le choix du... Torej, za izbiro instrumentov velja pa naslednje. Ko določimo nivo varnosti, je treba seveda tudi izbrati ustrezna orodja, instrumente in ti določajo seveda tudi ekonomske stroške. Izbira instrumentov se naprimer eh, nanaša na porazdelitev stroškov v eh, verigi, tu potem gre za prostovoljnost in obveznost določenih določenih pravil in podobno. Vsaka kombinacija instrumenta lahko privede do različnih stroškov eh, za isti nivo varnosti in zaradi tega je tudi zelo pomembna izbira ustreznih instrumentov, ustreznih orodij, eh, ko želimo minimizirati stroške. Torej, vsakič eh, dobimo torej različne stroške in tudi instrumenti različno vplivajo na trge in zaradi tega moramo seveda ustrezno skrbeti, da pride do čim manjšega izkrivljanja konkurence. E, evropska zakonodaja ima različne instrumente, tu imamo v glavnem e, e, zakonodajna pravila imamo pa seveda tudi druga uh, pravila, nacionalna pravila, naprimer, da je treba uh, zagotoviti določene rezultate. In uh, zasebni uh, kmetovalci, naprimer, imajo tudi določeno maržo, lahko razmislijo, kako bodo dosegli določen cilj. Torej, zasebni sektor eh, je tudi sam eh, deloma izoblikoval standarde in sicer v eh, prodajnih in tudi proizvodnih verigah in zlasti je to nekaj, kar se zahteva od dobaviteljev. Se pravi, tu gre za neko strateško logiko pri teh pojemnih akterjih v agroživilskem sektorju. Uh, In tu imamo B2B, B2C in tu pač eh, je eh, cilj diferencijacija proizvodov in B2B to pomeni, da se tu eh, ne pove potrošnikov, kaj je bilo treba storiti, kaj je bilo treba uložiti v dosego določenega cilja. Vse to je zelo pomembno na evropskem eh, trgu, kot tudi na mednarodnem trgu in mi imamo tudi globalne eh, standarde, ki so pač dejstvo eh, tudi zaradi tega, ker je potreben dostop do primarnih proizvajalcev. Vemo, kakšne so tu težave, poznamo tudi, eh, kakšne so težave pri eh, zasebni eh, standardizaciji oziroma standardizaciji v zasebnem sektorju. Včasih so torej ta pravila tudi bolj zahtevna od zakonodaje. Torej, vse to eh, je seveda zelo komplicirano, tudi zaradi tega, ker je treba oceniti, kakšni so stroški, eh, ki nastanejo eh, zaradi zagotavljanja skladnosti z zakonodajo. Težko je pravzaprav dati en sam odgovor, Eh, ko želimo oceniti te stroške, tudi zaradi tega, ker je načinov izvajanja zelo veliko. Določen proizvajalec lahko na različne načine doseže skladnost zakonodajo in lahko naprimer sprejmejo eh, določena eh, vodila po načelu dobre prakse in podobno. In uh, če dalje bolj to tudi postajajo pogoj za dostop do trga. Dejstvo je, da se je zelo malo ocenjevalo, koliko zakonodaja vpliva neposredno na proizvodne stroške. E, e, samo na področju HACCP so izvajali eh, te raziskave, tu so opravljali kvantitativne analize. Eh, sicer pa je bilo zelo malo raziskav o tem, kako eh, zakonodaja in zakonodajno določeni standardi vplivajo na stroške. V zasebnem sektorju je tega bilo bistveno več. Ko torej sprejmemo določen nivo varnosti, ki je del Evropskega agroživilskega sektorja, je treba seveda eh, zmanjšati na najmanjšo možno mero stroške doseganja skladnosti, se pravi, treba je eh, zmanjševati stroške in izključevati tiste proizvajalce, Eh, ki tega ne spoštujejo in dejstvo je, da se tu pojavlja če dalje več zasebnih standardov in pojavlja se tudi zelo veliko proizvajalcev, ki ne morejo izpolniti le teh. In eh, torej upoštevanje standardov seveda zagotavljamo tudi z eh, vodniki po primerih dobre prakse. Druga strategija, je seveda, da izboljšamo produktivnost in da seveda v primerih dobre prakse upoštevamo tudi management, upravljanje in tudi upravljanje kakovosti. Tretja strategija za izmanjševanje stroškov za zagotavljanje skladnosti je eh, spodbujanje organiziranja gospodarskih dejavnikov v verigah, pa naj bo to horizontalno ali vertikalno, vse to lahko tudi pomaga pri nadzorovanju sanitarnih tveganj in lahko seveda zmanjšuje stroške eh, zagotavljanja skladnosti. Eh, toliko o stroških. Torej, treba si je prizadevati za zmanjševanje stroškov. Sedaj pa vprašanje konkurenčnosti. Kar zadeva konkurenčnost, eh, torej to vprašanje je pravzaprav Eh, vprašanje stroškov je nepopolno. Kaj ti vprašanje cene je lahko povsem ločeno od proizvodnih stroškov? Eh, dejstvo je, da so trgi tudi če dalje bolj segmentirani in zaradi eh, koncentracije koncentracije na uh, področju eh, prodaje in tudi pridelave, predelave zaradi torej velike koncentracije moči pri predelavi in prodaji so je če dalje teže zagotavljati ustrezno izračunavanje cene in treba je tudi vedeti, da na svetovnih trgih stvari eh, če dalje bolj eh, delujejo na pogodbeni ravni. In tudi kmetijski sistemi se Eh, če dalje bolj popuščajo tudi verigam eh, in vse je odvisno torej od verige, preko katere kmetovalci vstopajo na trg. Se pravi, tu se zastavlja vprašanje, ali mora dobavitelj izpolnjevati samo zakonodajo, eh, Eh, ali mora upoštevati tudi zasebne standarde. Eh, vse je odvisno seveda tudi od eh, obsega proizvodnje in koliko pač prodaja v regiji in tudi dohodki v vseh teh krogotokih so zelo različni in uh, um, tu je vse odvisno tudi od same verige in od tega, koliko določen akter dobi v okviru neke živilske verige. Vse to vpliva tudi na varnost živil. potem pa tudi vse države nimajo istih zahtev glede uh, varnosti živil in uh, sedaj bi se osredotočil na tako imenovane generične eh, proizvode, ki so homogeni, kjer ni razlike v kakovosti in eh, kjer pravzaprav potrošnik ne ve, odkot prihaja. Določeni proizvodi seveda prinašajo večjo eh, uh, grožnjo samo sabo, če, se pravi, bolj ogrožajo uh, evropski trg kot drugi. Dejstvo je, da krogotoke, kjer dominirajo veliki uh, uh, akterji, uh, tu so zelo potre, uh, po, pomembni zasebni standardi in tudi ti dominirajo. Včasih so ti tudi uh, stroži od evropske zakonodaje in treba je tudi vedeti, kako se deli dodana vrednost, ki se ukvarja v tej verigi Eh, in zaradi tega se mora Evropa seveda zavedati pomembnosti konkurenčnosti in tudi vpliva teh velikih verik eh, v sistemih. Če pa nekje ni potrebno certificiranje, ni potrebno zagotavljanje sledljivosti, eh, če vse to upoštevamo, seveda, eh, vemo, eh, da je treba seveda zagotavljati nadzor na eh, mejah. Ta pa je tudi dosti krat eh, nepopoln. In ker ne želimo, da bi vstopali proizvodi, ki ne izpolnjujejo evropskih zahtev, moramo okrepiti nadzor na mejah, vendar ta nadzor mora biti homogen. Kajti, če imamo ta nadzorni sistem, mora biti ta seveda zaupanja vreden. E, ima namreč dvojno vlogo, mora varovati zdravje evropskih državljanov in mora tudi varovati evropski model in tudi varovati izbiro prebivalstva glede eh, nivoja varnosti. Torej, tu potrebujemo zanesljiv sistem eh, nadzora, kajti na ta način preprečujemo tudi eh, nelojalno konkurenco eh, s proizvodi, ki ne zagotavljamo sledljivosti in ki ne spoštujejo standardov. In seveda tudi se izvaža iz Evrope v države, kjer obstajajo samo um, standardi zasebnega sektorja in tudi tukaj obstajajo določene eh, grožnje in paradoksalno eh, je, da je pravzaprav tudi tu opravljenih zelo malo študij o tem, kako vpliva eh, strogost eh, evropske zakonodaje na sanitarnem in fitosanitarnem eh, področju na izgube na tretjih trgih za te vrste trgov eh, bi bilo treba seveda preveriti eh, konkurenčnost in za zagotavljanje konkurenčnosti seveda moramo zmanjšati stroške zagotavljanja skladnosti in eh, tu so pomembna tudi partnerstva med Eh, zasebnim in javnim sektorjem, potrebni so vodniki eh, po primerih dobre prakse eh, in treba je preverjati, kaj se dogaja v velikih distribucijskih verigah, kako je z skladnostjo in neskladnostjo med instrumenti in rezultati na ta način eh, seveda lahko pridemo do želenih eh, rezultatov. Druga pot je seveda, da ustrezno kombiniramo instrumente, da pridemo do želenih. Eh, in, rezultatov. Se pravi, potrebna je dobra kombinacija instrumentov, ki zagotavlja varnost in ki bo seveda eh, zagotavljala tudi ustrezno porazdelitev pridobljene dodane vrednosti. In eh, dejstvo je, eh, da pri teh generičnih proizvodih manj poplačajo in priznavajo evropska prizadevanja za zdravje in spoštovanje standardov in eh, to področje moramo bolje in bolj natančno raziskovati, kaj ti eh, mi moramo zlasti eh, poskrbeti za to, da bodo tuji potrošniki priznavali in spoštovali naša prizadevanja. Izbira evropskega modela kakovosti je posledica zahtev evropskih potrošnikov, to je model, ki ga moramo braniti in mi moramo najti način, da zmanjšamo stroške za družbe, eh, da zmanjšamo stroške tako za gospodarske subjekte, kot tudi za državne subjekte organe. In hkrati pa moramo zagotoviti seveda eh, garancije za zdravje potrošnikov in to pomeni, da morajo biti tudi nadzori na mejah kredibilni, okrepljeni, to je zelo pomembno. In tretja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da se vprašamo, ali bi lahko evropski proizvodi v primeru krize predstavljali tudi nek model, neko dodatno eh, vrednost tudi za svetovni trg. Pri evropski proizvajalci eh, so seveda se morali prilagajati temu sistemu in eh, na začetku so morali nositi velike stroške, vendar na dolgi rok je to lahko seveda tudi določena prednost v konkurenci. Hvala lepa. Grazie, signor Amudi. Dobro, hvala lepa, gospod Amudi. Mislim, da je tudi vaš prispevek pokazal, kateri koraki bodo potrebni v prihodnosti, da bomo poskrbeli za boljše seznanjanje evropskih potrošnikov z evropskimi standardi in standardi, ki jih uporabljajo druge države izven Evrope. Zaključili smo s strokovnjaki, sedaj pa pričenjamo z razpravo. Nekaj se vas je že prijavilo k besedi. Najprej ima besedo gospod Sikerski, ki nas bo moral kasneje zapustiti, potem pa boste sledili vsi ostali, Hernanc Garcia in tako naprej, gospod Sikerski. Govorimo o treh obšarah. Hvala lepa. Govorimo o treh področjih konkurenčnosti, varnosti živil in standardi, ki so s tem povezani. in govorimo o evropskem socialnem in agroživilskem modelu, ki je trajnosten, če lahko tako rečemo. Lahko ta tri področja združimo? Mislim, da ne. Torej, katero to področje je najpomembnejše? Najpomembnejša je seveda varno živil in standardi, ki so povezani z njo. Ostali dve področji. bi morali biti podporni. Varnost živir pa mora biti zahtevana. Mislim, da ne moramo združevati kar vseh treh področji. Komisar Čolos je dejal, da ne moremo zahtevati več od ljudi in da so standardi, ki jih imamo v tem trenutku, rezultat zahtev, ki so jih potrošniki zahtevali od proizvajalcev. Potem pa se seveda poraja vprašanje, ali lahko trg zagotavlja varnost živil. Če ne, potem moramo mi uveljaviti pravila na trgu. Če prihaja do izkrivljanja na trgu, kakšne bodo posledice teh intervencij, naprimer. Prav tako smo govorili o pomenu uvažanja, uvoza proizvodov v EU ko naprimer določen proizvod izpolnjuje drugačne kriterije izven Evropske unije. Govorimo naprimer o Rusiji. Če uvažamo proizvode, ki so proizvedeni po nižjih standardih, kot jih imamo mi, potem to počnemo samo zato, da oslabimo naš trg. Torej, kakšne kriterije potrebujemo? Seveda, smo vsi pridobili zaradi članstva v EU. Imamo skupne standarde in zato smo močni. Kadarkoli se pogajamo o trgovinskih sporazumih z Rusijo, vedno znova uporabljamo standarde Evropske unije v našo prednost kot našo prednost. Ali morajo tudi regionalni proizvodi izpolnjevati te kriterije, tako kot tudi ostali proizvodi? Včasih so proizvodni postopki tako drugačni, da jih ti varnostni standardi ne zajemajo. Proizvo, proizvodni postopki so tako lokalni, da prihaja do tega in lokalni proizvajalci se veliko krat pritožujejo, da imajo težave z izpolnjevanjem varnostnih standardov pri proizvodnji lokalnih proizvodov. Proizvajalci, ki združujejo sile, tako lahko znižamo stroške in to je nekaj, kar lahko in moramo podpreti. Tako lahko kar najbolje izboljšamo konkurenčnost. Vendar pa ne pozabimo na dejstvo, da koncentracija lahko da pozitivne gospodarske rezultate, hkrati pa prinaša tudi določeno tveganje za okolje. To lahko ima negativne posledice na trg zaradi določenih akterjev, ki dominirajo na trgu. Ogledali smo se že koncentracijo v globalnem svetu. O tem smo v parlamentu že veliko krat govorili. Ta vprašanja si moramo podrobno ogledati, kajti vseh področji ne moremo kar združiti. Najlepša hvala, gospod Sikjerski, sedaj pa gospod Heranc, gospa Heranc Garcia. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila ministrici za kmetijstvo Španije, trenutni predsedujoči sveta in komisarju za njuno udeležbo. To je potrebno poštevati, to je zelo pomembno, kajti v letih, ko sem v parlamentu, nismo prav veliko krat imeli udeležbo na tako visoki ravni na naših delavnicah. Potem rada bi se zahvalila vsem trem strokovnjakom, ki so spregovorili na to temo, kajti povedali so zelo zanimive stvari. Tudi to moramo upoštevati. Najprej bi rada dejala, da morajo kmetje in živinorejci biti konkurenčni v Evropi in vedno znova o tem govorijo in pravijo, da jim moramo pustiti, da bodo konkurenčni. Pravijo, da jim mora zakonodaja zagotavljati, da bodo na enaki podlagi kot drugi proizvajalci v tretjih državah. Zato plačujejo davke in zato tudi glasujejo za poslance. Zato se mi zdi zanimivo to, kar je dejal komisar glede posledic dvostranskih pogajanj v sklopu STO. Dejali smo že, da krok iz Doha ni bil uspešen, vendar pa ne razumem, kako je možno, da še vedno imamo toliko ovir da države članice ne morejo sklepati dvostranskih sporozumov. Naprimer v Španiji, gospa ministrica, veste, da imamo vedno težave s proizvajalci skupnosti, ki se pritožujejo, da Maroko naprimer ne spoštuje standardov. Imamo zelo dolgo morsko mejo z Marokom. Imamo pa zelo malo inšpekcij na tej meji, čeprav prihaja do sistematičnih kršitev kar lahko storimo. Ne moremo zagotavljati dobrega delovanja, če ne bomo imeli dobre inšpekcije tudi na mejah. Tako moramo pomagati državam članicam. In to je dejal zadnji govornik, gospod Hamudin, dejal nekaj podobnega. In zato imamo težave. Prav tako imamo težave pri zahtevah do tretjih držav, da izpolnjujejo te standarde. Proizvajalci skupnosti morajo izpolnjevati standarde, vendar pa tretje države ne gospa Perito pravi, da Evropska unija zahteva od proizvajalcev, da zadovolji evropskega potrošnika. Kaj Evropska unija skuša storiti z vso zakonodajo, ki jo imamo na področju živil, vedno pa ne dosegamo naših ciljev, kajti če bi to želeli doseči, bi tudi proizvajalci iz tretjih držav morali izpolnjevati enake standarde in pravila, kar se varnosti živil tiče. Morali bi imeti enake zahteve, izpolnjevati enake zahteve kot mi. To pa ni tako. Po najnovejših podatkih država kot Maroko še vedno lahko izvaža proizvode, ki vsebojo preveč pesticidov. Kaj lahko storimo? Lahko seveda dajemo spodbude za to, da se nevarni fitosanitarni proizvodi ne bi več uporabljali. Seveda pri nas, po drugi strani pa iz tretjih držav ti proizvodi še vedno pridejo do naših potrošnikov. In so seveda potem naši proizvajalci v slabšem položaju. Seveda pa lahko naredimo tudi na neprijetna presenečenja, naprimer na Iberskem polotoku. In to moramo upoštevati. Ne, strinjam pa se s gospodom Esponijem, glede nekaterih vidikov, strinjam se, da je kmetijstvo strateški sektor, ne samo glede delovnih mest in glede ohranjanja tradicionalnega kmetijstva. Prav tako pa nam mora nuditi dovolj gotovosti, varnosti glede živil in ustrezno kakovost za potrošnike. Gospod Esponij ima prav, ko pravi, da se moramo trajnostno ukvarjati s cenami. Prav tako pa se moramo morda vrniti na urodja, ki smo jih imeli na trgu, pa jih nimamo več v zadnjih 15 letih, morda bi jih potrebovali. Proizvodnja v skupnosti in agroživljski sektor sta pomembna. Potrebno je vlagati v raziskave, razvoj in inovacije. Na ta tri področja se moramo osredotočiti. Tako na področju kmetijstva, živinoreje in drugih področjih. In agrožička industrija mora to storiti. Še nekaj moramo storiti. Zaščititi jih moramo. Ko govorimo o lastnih znamkah, o značbah, je res, da obstaja velika konkurenčnost pri distribuciji v agroživljenjskem sektorju in primarnem sektorju. In zato moramo reči, da morajo konkurenčna pravila veljati za vse. Če farmacevtska industrija ima določene pravice še pred tem, ko zdravila postanejo generična, bi lahko to bilo tudi v tem sektorju. Imamo zelo veliko malih in srednje velikih podjetij v Evropi, ki veliko investirajo. Investirajo v nove proizvode, vendar pa jih potem čez zelo krat, v zelo kratkem času maknejo z trga. Tako izgubljamo zelo veliko delovnih mest v Evropi. Zato mislim, da moramo o tem razmisliti in to bolj poglobljeno. kot tudi svet in komisija. Danelis. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Danelis. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Hvala lepa vsem udeležencem. Hvala za vašo udeležbo. Vedno bolj postaje jasno, da so nekateri od glavnih ciljev, ki smo, jih, ki smo se jih zadali, takšni, da nimajo dovolj podpore. Naprimer, imamo več funkcionalni model kmetijstva, vendar pa, če bi naj ta model deloval, potrebujemo dve stvari. Prvič, Evropska unija sama mora kompenzirati proizvajalce za višji strošek proizvodnje, še prav posebno ko gre za javne dobrine, ki so pomembne za EU. In drugič, to predideva, da če bo proizvajalec imel možnost, da lahko ponudi velik razpon kakovosti za potrošnike, da mora to biti zagotovljeno ozno, sistemom označevanja. Tega pa sedaj nimamo, ker bi to lahko bila posredna ovira trgovanju. Seveda ne moremo imeti dobrega trga, če imamo tako malo sredstev na razpolago za kmetijstvo. Tako prihaja potem do nelojalne konkurence, nepoštene konkurence. In potrošnik je izpostavljen zelo veliko težavam, glede na velikost kmetij, na primer. Evropska unija se zdi, da seveda spoštuje evropske potrošnike, vendar pa potrošnik nima možnosti da bi ga obveščali o izvoru določenega proizvoda. Kar se genetsko spremenjenih eh, proizvodov tiče, pa tudi nimamo politike označevanja in to vodi do zavajanja in neobveščanja potrošnikov. Kajti kot dobro vemo, potrošniki ne vedo točno, katere so sestavine, ki so genetsko spremenjene. Potnice ra 9 odstotkov sploh ni potrebno obveščati o tem ali ni potrebno obveščati o genetsko spremenjenih sestavinah, ker pač tehnično to ni mogoče. In vemo, da se to veliko krat zgodi. Prav tako pa gre za vprašanje bioraznolikosti in genetsko spremenjenih organizmov. Mislim, da moramo potrošnike bolje zaščititi da bomo resnično lahko imeli proizvode, ki so tudi preverjeni, certificirani, da genetsko spremenjenih organizmov ne bo na nobeni stopni prehrambene verige. Moje vprašanje je, katere so tiste prave prednostne naloge za SKP in za zaščito potrošnika in kako se lahko lotimo vseh teh pomankljivosti proti slovi, seveda potrebno je upoštevati tudi omejitve EU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 Razprava je sicer odprta, vendar v različnih predstavitvah smo pozabili centralnega akterja in to so združenja potrošnikov, eh, združenja kmetov in eh, kaj ti ta vprašanja Eh, se niso pojavila kar tako na mizi, temveč so določena socialna gibanja zastavila ta vprašanja. Lahko bi torej tudi govorili o nevladnih organizacijah, o številnih akterjih, ki so želela pravzaprav eh, to zakonodajo in podobno. Danes imamo številne teme na eh, mizi. Eh, Eh, ne moremo eh, seveda poglobljeno razpravljati o njih, so pa omenjene, pomislimo na klonirano meso, eh, ali se to sprejme ali ne, pomislimo na evropske standarde v parlamentu in tudi med državljani velja, da odklanjamo proizvode iz kloniranih živali, potem pa Obstaja seveda razprava o številnih dodatkih v živilih in podobni. E, torej, e, zastavlja se vprašanje nevladnih organizacij in tudi v Strasburu bomo naslednji teden imeli e, razpravo o e, lepljenem mesu, o lepljenih živilih, ki jih tudi zavračajo potrošniki in e, tu pomeni, da se ponovno soočamo z novim problemom. Zakaj se soočamo s tem problemom? V mednarodnih eh, sporazumih, eh, predvsem v STO-ju, kodeks alimentarius ni orodje, ki bi nas ščitilo, temveč orodje, instrument, ki še bolj omogoča, da se delajo stvari, ki jih v Evropi v naših eh, kriterijih za kakovost ne sprejemamo. E, torej, kodeks alimentarius je dan danes vse, eh, samo ne demokratični instrument. Eh, v številnih državah podjetja zastopajo eh, države v kodeksu alimentarijusu, naprimer za Švico to velja agroživilska, agrokemična podjetja zastopajo tu Švico. To je problem standardov na ravni STO tudi večkrat smo eh, videli in to je tudi razlog za neuspeh eh, dohe. Eh, torej, kmetijstvo je nekaj, kar se uporablja za menjavo izmenjavo v mednarodnih eh, sporazumih in zaradi drugih aktivnosti, ki želijo stopiti na trg, se žrtvuje kmetijstvo. Sistematično se torej pojavlja to vprašanje. Tu imamo številna pomembna vprašanja. In zakaj eh, nam naprimer želijo ZDA uvažati hormonsko govedino? Eh, torej določeni problemi so večkrat omenjeni tu v našem odboru in določene stvari izhajajo iz bilateralnih sporazumov, drugi standardi, o katerih naprimer nismo govorili se nanaša na primer na sladkor. E, v Evropi proizvajamo sladkor zaradi e, mednarodnih sporazumov. Evropa uvaža 20 odstotkov svojega sladkorja. Dobro, zakaj v Evropi? Eh, pa tu, naprimer, ni predvideno izvažanje sladkorja v države, ki ga ne proizvajajo, naprimer v Peru. Tu bi bilo treba zagotoviti neko ravnoteže, uravnoteženje, to je torej nova tema. Eh, stvari je treba izboljšati torej. In gospodarski subjekti v Evropi morajo seveda igrati ustrezno igro, ko izvažajo. Pomislimo naprimer na zmrznjene eh, piščance, tu smo imeli naprimer eh, tudi subvencije Evropske unije, potem eh, tudi za izvoze v Afriko in podobno. In Naprimer, tu se izkaže, da v Afriki nimajo ustreznih sredstev za zagotavljanje nizkih temperatur, torej pride do hitrega propada eh, teh piščancev. Se pravi, te piščance vzredijo eh, v teh, treh tednih in potem se pač to izvaža in ali lahko sprejemamo, da evropska podjetja izvažajo eh, proizvode, ki jih ne moremo in ne smemo pri nas uživati. Tudi tu potrebujemo ustrezna pravila, vsa, eh, vsi morajo sprejemati vsa pravila, pa naj to velja za uvoz ali izvoz. Hvala. Ker si je pa res in potem gospod Hojslin. E, felicitar. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila za ta seminar. Rada bi se zahvalila vsem, tudi strokovnjakom, pa seveda tudi predsedniku odbora in predstavnici sveta, pa seveda tudi komisarju. Mislim, da je to ključna razprava. Potrebno je razpravljati o konkretnih predlogih, kajti v tem trenutku se ukvarjamo z nečim, o čemer želimo govoriti že kar nekaj časa. Špansko predsedstvo sveta si je to zadalo za pomembno nalogo, seveda tudi komisija in parlament in tako bomo poskušali najti odgovore na nekatere neznanke, odgovore, ki jih še nimamo. Pripričana sem, da vsi vemo, da kmetijstvo ima dodano vrednost, da si želimo pozitivnih standardov za kakovost živil in spoštovanje okoljskih vprašanj. Seveda je vse to pozitivno. Vendar pa gre tudi za vprašanje konkurenčnosti o katerem govorijo kmetje. Imamo mešana mnenja. Kmetje vedno znova govorijo o tem in seveda se veliko razpravlja o prihodnosti SKP. Bolj kot kdajkoli moramo govoriti o tem. Moramo imeti SKP, ki se bo sposobna odzvati na izzive. Potrebujemo stabilnost v tem sektorju. Govorili smo o agroživilskem sektorju kot o strateškem sektorju v EU in sedaj moramo od besed prijeti k dejanjem. Vemo namreč, da evropski kmetje nudijo javne storitve in zato jih je potrebno plačati. In to tudi opravičuje SKP. Prav tako pa moramo tudi javnosti jasno povedati, kaj počnemo in zakaj. Tak je naš načrt. In vse, kar smo slišali, je pomembno, to je potrebno si zabeležiti. Potrebno je razširiti standarde tudi na druge sektore, ne samo na kmetijstvo. Potem je pomembno tudi promovirati evropske proizvode gre za označbo porekla, gre za standarde, o katerih smo govorili, za boljšo zakonodajo. Vse to je potrebno zagotoviti. Potrebno je zagotoviti gospodarsko trajnost in uravnotežiti to, da ne bomo imeli preveč uvir pri trgovini. Seveda, vse bo potrebno zapisati kot pobude in zagotoviti moramo, da bomo tudi realistični. Upam, da bo naslednji kmetijski svet tak, da bomo združili moči. S tem smo začeli v parlamentu in da bomo skušali najti odgovore, odgovore na vprašanja, ki si jih zastavljamo. Veliko je negotovosti za kmete po EU in ti morajo vedeti, da se institucije zavedajo teh težav in da se z njimi ukvarjamo. Potrebno je ponuditi brezpogojno podporo dodani vrednosti kmetijstva in razvoju pozitivnih standardov. Istočasno pa je seveda potrebno zagotoviti tudi konkurenčnost kmetijstva. Grazie, Garcia Perez. Najlepša hvala, gospa Garcia Perez. Tesno sodelujemo z svetom, da bi poskrbeli za to pobudo komisiji. Gospod Hojsling in potem gospa Magines. Hvala lepa, gospa ministrica, gospod predsednik. Ta razprava je zelo dvoumna. Po eni strani govorimo o tem, da je konkurenčno slabše zaradi visokih standardov, po drugi strani pa je komisar zelo jasno povedal, da visoki standardi pomenijo možnost za večji profit na trgu. Sedaj se moramo odločiti, mislim, da je ta, to, ta drugi pogled veliko boljši. Seveda so visoki standardni jamstvo za potrošnike, da bodo tako tudi obdržali te potrošnike. Govorili smo o svetovnem globalnem trgu. 90 odstotkov kmetov nima opravka s tem globalnim trgom, kaj ti delujejo lokalno, kvečemo nacionalno. Ko govorimo o tem, bi se rad osredotočil na to, kar je resnično pomembno za večino kmetov v EU in mislim, da ne smemo storiti nečesa. To je bilo storjeno v veliko predstavitvah. Našega kmetijskega modela tako razširiti, da bi potem imeli samo odlične standarde. Seveda, veliko je tudi v EU stvari, ki jih je potrebno kritizirati. Zelo velika je koncentracija pri živinoreji, naprimer. Imamo zelo veliko pravil, potem odpravljamo določena pravila in mislim, da prihaja tudi do negativnega razvoja. In seveda moramo govoriti tudi o tem, da smo v zadnjih desetih letih izgubili 25 odstotkov delenih mest v kmetijstvu. Tako da se moramo vprašati tudi o tem. Še nekaj, tem je bilo že govora. Veliko je bilo govora o mednarodnih sporazumih vedno večje število dvostranskih sporazumov vodi do tega, da se standardi preko ne znižujejo in da služimo industrijskim interesom, ne pa toliko sektorju kmetijstva. Pa še nekaj o gospe ministrici, kajti razmere v Španiji kažejo in govorijo o tem, ali se držimo naših lastnih standardov veliko je pritožb, da so standardi v Španiji, kar se gensko spremenjene koruze tiče, zelo nizki. In da se tako ogroža ekološke pridelovalce. Španska vlada ni podala odgovora na to do danes. Mislim, da smo že zadnjič poprašali. Potem dobro je bi bilo, če bi nam lahko povedali kaj več kajti v evropski zakonodaji imamo tudi pravilo soobstoja. Vsi moramo imeti možnost obstati in ne samo tisti, ki pač uporabljajo določen kmetijski model. Hvala lepa. Grazie. Grazie. Najlepša hvala. Gospa McGuinness je naslednja na vrsti, potem pa gospod Jar. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tako svetu kot komisiji in tudi vsem govornikom danes. Rada bi najprej začela s tem, da bi sprožila vprašanje, ki so ga posredno morda že drugi omenili. Odločitev prejšnji teden komisije, da bodo ponovno sprožili pogajanja z državami Merkosurja, kljub opozorilu komisije same, da bi to lahko imelo grozne posledice za nekatere sektore kmetijstva. Rada bi pripombe na to. Veliko je bilo javne razprave v parlamentu o tem, malo pa je dviganja ozaveščenosti. In zato govorim o tem. In tudi predsednik komisije me ni pomiril, da bodo pazili na določene sektore, še prav posebno na kmetijstvo. Ja, da bi jasno povedala, da imamo veliko težav za živinorejce, če bi tak dogovor tudi podpisali. Govorimo o standardih danes. In tukaj ne gre samo za varnost živil. Če se osredotočamo samo na varnost, potem ne govorimo o standardih EU, ki gredo prek tega, kar zadeva samo varnost. Odločili smo se, da bomo šli prek vsega tega. In če bomo dosegli dvostranski sporozum in delim zaskrbljenost ostalih, mislim, da ne bomo obranili naših proizvodnih standardov v EU v celoti. Kolegica je omenila Maroko, kar se pesticidov tiče, nam to ni uspelo, naprimer. Potem tudi pri govedini iz Brazilije nam ni uspelo. Ko je komisija dovoljevala govedino iz 10 tisoč kmetij, parlament pa je spraševal o standardih in sedaj to smo, znižali, smo to znižali na tisoč kmetij. Torej, nekako se širi grška tragedija v EU. Govorimo o teh standardih, vsi si želimo višjih, tudi poslanci, vendar pa ne branimo tako na interesov naših proizvajalcev v primerjavi z uvozom. In ne bodo mogli sprejemati višjih standardov, če trg ne bo pripravljen plačati za to. Izvajali bomo bolj stroge ukrepe glede pesticidov, to pozdravljam, mislim, da je premet opravil dobro delo. Vendar pa, če bomo dovoljevali proizvode iz tretjih držav, ki lahko uporabljajo pesticide, ki so prepovedani v EU, potem ne bomo verodostojni. Mislim, da se moramo tega lotiti. Še nekaj, kar se dobrega počutja živali tiče. Veliko krat govorimo o tem v EU in imamo veliko zakonodaje. Kot poslanci menimo, da je dobro to imeti kar se proizvodnih sistemov tiče. Nekateri bodo v kratkem prepovedani. Ne vem, kakšen je napredek pri implementaciji te prepovedi v določenih državah članicah, vendar pa medije mi govorijo, da bodo lahko izvažali prazne kletke, uvažati pa bodo morali polne, ker bo do stroški za dobro počutje živali previsoki v teh časih, ko imamo bančno vsega gospodarsko krizo. In to imamo tudi na področju prašičereje in tudi v drugih sektorjih. Torej, nedosledni smo pri našem pristopu. Želimo dobro izgledati. To nam uspeva, vendar pa to je zelo, zelo drago za naše proizvajalce. Uvažamo že več in uvažali bomo še več, če ne bomo obranili standardov naših proizvajalcev. Potem pa izbira družbe, o tem je bilo govora. Seveda imamo določeno izbiro, vendar pa moramo plačati za to. In mislim, da moramo biti bolj agresivni, ko se neposredno pogovarjamo s potrošniki o teh vedno višjih stroških, višjih standardov. In to zahteva tudi zakonodaja. Nekdo pač za to mora plačati. O tem govorimo zato, ker bomo reformirali SKP. In zdi se mi, da Tukaj govorimo o tem, da bi povezali plačila z višjimi okoljskimi standardi. Spet gre za više standarde. Vendar pa tako bomo potem imeli tudi više stroške za izpolnevanje teh kriterijev, pa manj proizvodnje. In morda bi morali razmisliti tudi o tem, ko govorimo v parlamentu o varnosti hrane. Pomembno je, zagotavljati varnost hrane in varnost živil. Vse to, obo, obe vprašanji sta pomembni. In še nekaj, gospod predsednik, to sem že veliko krat omenila, vendar pa to je ključno vprašanje za naše kmete. To, da imamo zelo visoke standarde, ki jih morajo izpolniti, je seveda morda dobro, vendar pa njihovo prepričanje, da uvažamo živila ki izpolnjujejo drugačne standarde in jih ne ščitimo pred tem, to pa ni dobro. Mislim, da je potrebno to razčistiti. Rada bi slišala odgovore o tem strani naših gosta. Sveda ne smemo kompromitirati varnosti hrane. Elektronska identifikacija, dokumentacija, vse to je pomembno. Vendar pa vedno morda ne izboljšajo varnosti hrane. Nekdo pa mora stroške prevzeti. Tako da bi me resnično zanimalo, kaj menite o tem. Še prav posebno pa me skrbijo, ponavljam, dvostranske trgovinske možnosti. In strinjam se z gospodom Bovejem. Običajno se ne. žrtvovanju kmetijstvu mislim, da se bo zgodilo. Hvala lepa, gospa Magines. In še zadnji dve vprašanji, najprej gospod Jar in potem gospod Kalinovski. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo zanimivo delavnico smo imeli, zelo zanimivo temo. Govorimo o konkurenčnosti agroživilskega sektorja. Imamo tudi tipično delitev dela, torej, da moramo skrbeti za gospodarstvo, vendar pa potem imamo tudi standarde Evropske unije. To pa je stvar politike. To tudi počnemo in potem na koncu prevzemamo tudi odgovornost in veliko izjav namenjamo nam samim. Torej, norme in standardi, to ni nekaj, kar bi kar padlo z neba, to določamo mi. Seveda, vsak in za vse je potrebno plačati za ston zadev. Ni. In še ena pripomba. Vedno bolj prepoznavamo, čeprav pravimo, da samo del agroživljivskega sektorja je globaliziran. Pa vseeno vemo, da živimo v globalnem svetu. Gospodarsko smo povezani in tudi rešitve moramo imeti globalne v moji regiji, je določba, da za vsako podrto drevo moramo posaditi tri. Torej, pomembno je, da bi to nekako razširili globalno. In potem nadzor sestavin, seveda to je zelo pomembno. Potrebno je nadzorovati, ali imamo prepovedane snovi v proizvodih. To se mi zdi pomembno, vendar pa moramo biti pošteni do samih sebe in reči tudi, da to ne zadošča. Kajti, če, na primer, določen proizvajalec ni uporabljal določenega fitosanitarnega sredstva, je to lahko pomenilo tudi to, da ga morda ni uporabljal pravilno. In mi v Evropi seveda pravimo, da je potrebno proizvajati zdravo hrano, pa da je potrebno zagovarjati tudi dobro počutje živali. In še zadnja pripomba, spet poziv nam samim, tudi sami se moramo vedno znova spraševati, tudi v okviru SKP in standardov, ki jih postavljamo in določb, Kako bomo to izpolnevali znotraj Evropske unije? To je seveda lažja zadeva, ker imamo mehanizme za to. Pogledati pa si moramo tudi, kako bi te zahteve, ki jih imamo za naše kmete, uveljavljali tudi globalno. In tukaj mislim, da moramo morda bolj previdno postopoma delovati in ne tako na hitro. Tako bi bilo morda boljše. Še enkrat hvala lepa da smo izpostavili povezavo med standardi in konkurenčnostjo. Hvala lepa, gospod Jar. Še zadnji prispevek, potem pa dobi besedo ministrica Espinoza v zaključek razprave. Gospod Kalinovski. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa ministrica, gospe in gospodje. Vsi, ki poznamo kmetijstvo v Evropski uniji in državljani, ki kaj vedo o kmetijstvu, vedo, da je evropski kmetijski model superioren. Varnostni standardi, okoljski standardi so del dodane vrednosti kmetijstva vendar pa je potrebno veliko še postoriti v Evropski uniji in tudi izvan EU. Komisar in tudi ministrica sta govorila o tem, da je potrebno razširjati vrednost evropskega modela in to ni naključno. Govorila sta o tem, da je to potrebno početi v naših trgovinskih pogajanjih. Seveda, Je pa tudi res, da smo zelo dolgo čakali. Veliko naših proizvajalcev ima težave na trgu. In veselim me, da ste govorili tudi o tem, da je potrebno standarde bolj strogo tudi izvajati. Še prav posebno glede tistih, ki želijo izvažati v EU. Kmetijska proizvodnja je zelo pomembna, to je velik sektor in seveda mora izpolnjevati določene standarde, vendar pa tako lahko postane manj konkurenčna. Ukrajina je nedavno imela volitve in v bistvu ni prišlo do spremembe glede njihovega pristopa do standardov, ne glede na zamenjavo politične opcije. Želel sem pravzaprav govoriti o kmetijstvu v Ukrajini s komisarjem, kajti to vpliva na šibko proizvodno ne samo v sosednjih državah, kot je Polska, ampak tudi v velikih proizvajalkah žitaric, kot sta Nemčija in Francija. Če vključimo še Rusijo, je proizvodnja skupaj z Ukrajino okrog 50 milijonov ton. In tega, te konkurence, s tako konkurenco se ne bomo mogli soočiti. Učinek nekaterih odločitev glede skupne kmetijske politike so velikanski. Govorili smo tudi o podatkih za potrošnike. Ne pozabimo tudi na podatke za proizvajalce. Kakšen bo, na primer, učinek tega, če bo Ukrajina postala del skupnega trga, to ni nekaj, kar lahko kar tako ignoriramo. To ni nekaj, s čimer se lahko soočimo kar tako znenada. Na to se moramo pripraviti. To, to potrebujemo leta. Rad bi torej vas spomnil na to, kajti to je realna grožnja, ki preti. To bi lahko ogrozilo naš kmetijski model in bi lahko spremenilo ta model v nekaj slabšega. Najlepša hvala, gospod Kalinovski, hvala za vsa zastavljena vprašanja. Sedaj pa predajam besedo ministrici Spinozi v zaključek razprave. Če ne bo drugih prispevkov, bomo s tem zaključili naš seminar. Elena, beseda je tvoja. Hvala lepa. Določene stvari bi sedaj rada še nekoliko uh, razložila določene stvari, ki so bile povedane in potem je pa dodala še nekaj splošnih pripomb. Najprej je gospod eh, Gosli omenil nekaj v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi, omenil je tudi situacijo v Španiji. Naj razložim naslednje. Tu sicer nisem prisotna kot eh, španska ministrica, temveč kot. Eh, predsednica eh, sveta za kmetijstvo. v Španiji nismo imeli težav uh, s takimi predelki. Vem, da se, da se pojavijo v medijih določene informacije, vendar mi moramo ostati pri resnici in ni nobenega dokazanega primera, da bi se v tem kontekstu pojavljali določeni problemi. Hrati eh, pa naj povem, da so bile opravljene tudi ankete v vseh državah članicah in to eh, se je izkazalo, da je Španija vodilna v Evropski uniji, kjer se pač eh, proizvaja organsko, ekološko, makrobiološko, kakor pač to že hočemo imenovati. To je zelo pomembno in to je treba jasno povedati. In ko to vemo, lahko poskušamo se skupaj lotevati stvari in ne smemo ustvarjati nekih umetnih eh, razdorov med državami članicami. Potem pa naslednje vprašanje. Gospa Garcia je govorila o tem, da eh, že pet let administrativni instrumenti za SKP ne funkcionirajo več, no to je pomota. Pravzaprav že sedem let eh, velja taka situacija, kajti pred sedmimi leti je prišlo do zadnje spremembe SKP-ja v Evropski uniji. Je če dalje več teh generičnih proizvodov in manj je posebnih proizvodov, ki imajo neko posebno označbo in to je seveda treba preiskati in mi poskušamo to storiti tudi v Španiji. V Španiji se sprašujemo, ali je to sedaj posledica gospodarske krize, v kateri živimo ali pa je to posledica tega, da potrošnik misli, da so eh, ti proizvodi enako dobri kot tudi drugi. Mislim, da v tej delavnici ne moremo primerjati teh proizvodov z posebnimi nišnimi proizvodi, Rečeno je bilo, da lahko naredimo primerjavo s proizvodnjo zdravil, generičnih eh, zdravil. Raziskava Španskega ministrstva za gospodarstvo je pokazala oziroma poskušala pokazati povezavo med investicijami v raziskave in razvoj in patenti, ki jih prijavljajo. Ugotovili so, da obstaja zlasti na kmetijskem področju jasna povezava med prodajo, med eh, patenti in podobno. Vendar kaj, ko pa podjetje eh, proizvaja nek proizvod kot lastno znamko in hkrati tudi kot bil proizvod, generičen proizvod brez znamke. in na področju zdravil in tudi na področju kmetijstva je treba pač opraviti ustrezne raziskave, da se dokaže, da so ti beli proizvodi ustrezni in enaki znamkam to je bilo pač treba povedati, kaj iz tega bi lahko izhajale določena vprašanja, določena zmeda bi lahko nastala na podlagi tega. Upam, da vam to tudi pomaga poiskati prave za ključke. Torej, agroživilska industrija v Evropi, živinoreja, kmetijstvo, ima seveda svojo preteklost in svojo prihodnost. V preteklosti smo imeli bolezen norih krav in zaradi tega so nastala nova pravila, nova zakonodaja je nastala in to se je preneslo v proizvodnjo, ki je postala bolj strogo regulirana. Dan danes pa lahko rečem, da smo zagotavljali varnost in ta varnost pokriva kar 100 odstotkov proizvodov. In samo pri majhnem številu proizvodov vidimo probleme, vendar zaradi sistema sledljivosti lahko ugotovimo, odkot izvirajo probleme in zakaj so nastali. In to seveda navdaja potrošnike zaupanjem sedaj ne govorim kot eh, predsednica sveta, temveč želim govoriti kot potrošnica. Navajena sem, da se ne soočam s tveganjem. Vendar. Posledica eh, te varnosti je oziroma ta varnost je posledica seveda tudi uveljavljanja določenih pravil na agroživilskem sektorju. Torej, potrošnik mora poznati situacijo, mora vedeti, kako je prišlo do tega. In hkrati seveda lahko tudi govorimo o dobrem počutju živali. Tu zopet želim govoriti kot državljanka, kot opazovalka v medijih, ponavadi na televiziji ki ima največji učinek, vidimo podobe kmetij in postanemo žalostni, ko vidimo, kako ravnajo z živalmi. Tu v Evropi imamo tudi diferencirano zakonodajo za dobro počutje živali in mislim, da potrošnikom nismo uspeli uh, razložiti, da tudi za to moramo plačevati. To je težko doseči v Evropi, še teže pa bo to zunaj naših meja. In ko se soočamo z zrelim trgom, ki je podoben evropskemu, so stvari za nas eh, preproste, vendar mi sedaj vstopamo na zrele trge, kot tudi rastoče, nastajajoče trge. Soočamo se z različno kulinariko, z različno kulturo in seveda je težko razlagati stvari. To je seveda pomembno vprašanje, kaj ti. Sedaj ni več poti nazaj in mi moramo poenostaviti zakonodajo, ki naj bi postala dostopna in razumljiva za uh, živinorejski sektor in hkrati seveda moramo zagotavljati varnost, kajti potrošnik nam ne bi oprostil, če bi tu stvari poslabšali. Pomislimo na avtomobile. Naprimer, v Evropske uniji ne bi mogli sprejeti določbe za avtomobile brez eh, zračnih plazin, zaradi tega, ker pač imamo občutek, da je to pomembno za našo varnost. Vendar mi se moramo primerjati tudi z našimi konkurenti. In tu smo dosti krat naredili kakšno napako vsak proizvod, ki prihaja na področje Evropske unije od zunaj, mora uh, spoštovati pravila ekvivalence. Jaz sem govorila naprimer o tem, da potrebujemo harmonizirane zahteve in Mi dosti krat govorimo vse, v tehničnih izrazih eh, in ko govorim o ekvivalentnosti, moramo seveda tudi razložiti, zakaj gre. Gospod Jar, mislim, da je govoril o tem, ko govorimo o ekvivalenci, eh, potem eh, želimo pravzaprav zagotoviti enak končni cilj in sicer varnost. Harmonizacija pa pomeni eh, enake pogoje od začetka do konca. Se pravi koncept od začetka do konca. Mi verjamemo, da lahko Evropska unija zahteva reciprocnost v vseh sporazumih, ki jih eh, podpisuje. Ob koncu želim povedati še to, na podlagi naših izkušenj imamo diferencirane modele. Imamo model, ki ga lahko zagovarjamo eh, po celem svetu. Mi imamo drugačno kakovost, zahtevamo večjo kakovost, vendar to mora plačati potrošnik in ta mora to sprejeti. Vendar to je tudi naša prednost. Ta prednost uh, ta naša sposobnost pa seveda lahko zagotovi, da dobimo plačilo tudi drugot, ne samo v Evropi, v pogojih enakosti. Mi bomo lahko uvajali naše standarde posod v dobro vsakogar. In tu seveda želim upoštevati vse kmetovalca, živinorejca in kot je povedal gospod Garcia Perez, moramo tu upoštevati diferencirano, drugačno proizvodnjo in hkrati moramo tudi se dotakniti potrošnike, kajti sicer se bo ta začel odvračati od naših proizvodov in bo iskal nadomestne proizvode. Torej, mi imamo tu večjo kakovost, eh, mi smo te stvari zagotovili in mi moramo seveda to zahtevati tudi na mednarodnih trgih. Pred nami pa je tudi naslednja podoba. Ne glede na bilateralne sporazume, ki smo jih eh, sklenili, moramo te stvari vključevati v SKP po letu 2013. To je stebr naše skupne kmetijske politike. In kot sem tudi povedala v svojem govoru, smo morda kdaj naredili kakšno napako, vendar tudi napake so lahko koristne, ker nas krepijo in ker nam ponujajo nove priložnosti. Lahko vam zagotovim, da bo špansko predsedstvo še naprej delalo na tem področju, da bo upoštevalo vaše pripombe in jih uresničevalo. Želim vam še prijeten večer in res pomemben korak za trajnostno prihodnost naše Evrope, ki jo bomo upam, da še izboljševali. Spinoza. Najlepša hvala vsem, še prav posebej ministrici Espinosi, hvala lepa tudi komisarju Čološu, čeprav nas je moral zapustiti. Kolegica Magines, želite besedo? Ja. Pozno je, vendar nisem omenila. Oziroma, omenila sem pogovore v okviru Merkosurja in uh, glede tega nisem slišala nobenega odgovora in bi bila zelo hvaležna za njega. Hvala, gospa ministrica da lahko vam povem naslednje. To se je, to, te informacije so stare 24 ur, stvari se lahko spremenijo, vendar situacija je naslednja. Že na naslednji seji bi lahko nastal politični dogovor, da se bodo ta pogajanja začela. Tu gre za dve temi. Po eni strani sporazum s srednjeameriškimi državami, tu imamo hiter napredek, potem pa zgodba z Merkosurjem. Tu želimo doseči politični dogovor o začetku pogajanj. Ali nam bo uspelo, ne vemo, vendar nam se zdi izvedljivo v dveh mesecih, ki jih imamo še pred sabo kot predsedujoča država. Bene, allora anche... Najlepša hvala. Tudi na to zadnje vprašanje smo dobili zadovoljiv odgovor. V zaključek pa bi rad izpostavil, da so bila vprašanja in prispevki danes zelo usklajeni in eh, odlični so bili tudi odgovori. Zato se še enkrat zahvaljujem ministrici Espinozi. Rad bi se zahvalil vsem političnim skupinam, vsem, ki ste zastavili vprašanja. Vsi ste dejali, da ne želite nelojalne konkurence za naše proizvajalce. Ne želimo nelojalne konkurence konkurence strani tistih, ki ne spoštujejo evropskih standardov, pa vseeno vstopajo na evropski trg. Ministrica Espinoza je dala primer zračne blazine v avtomobilih. Nepredstavljivo je, da bi takšne avtomobile brez zračnih blazin uvažali na evropski trg. In to je odličen primer. Vendar pa gre tukaj tudi za obveščanje, za seznanjanje naših potrošnikov. Potrošnike je potrebno seznaniti s tem, ali izdelki izpolnjujejo evropske standarde. Potem pa je tukaj še vprašanje metode. Dobro poznamo svojo vlogo, ki smo jo dobili zahvaljujoč Lizbonski pogodbi, ki je stopila v veljavo. Parlament in svet lahko skupaj igrata pomembno vlogo na področju evropske zakonodaje. Ne gre zgolj za razmišljanje o konkurenci, kot smo to storili danes v okviru te delavnice, ampak tudi, ko gre za konkretne predloge. Komisar Čolus je izpostavil nekatere konkretne ukrepe, ki bodo predlagani jeseni. Mi pa moramo seveda zastopati naše državljane in to se mora odražati v našem delu in v naših zakonodajnih predlogih. Najlepša hvala vsem, vsaka, najlepša hvala strokovnjakom, ki so bili danes z nami in vidimo se v Strasburgu 18. maja ob sedmih. Hvala lepa, se je zaključena.